Thank you, colleagues. Hvala lepa, kolegi. Um, Mr. Helmer. Gospod Helmer ima postopkovno vprašanje. Um, Beseda je vaša. Gospod predsedojoči, prvi prispevek v tej hiši izvoljenega člana je bil leta 1979. Ian Paisley je takrat dejal, da uh, eh, Britanija.